Prijatelji, prosila bi vas, da zasedete svoja mesta, ker številni od članov bojo zapustili eh, Brusel danes eh, zvečer z vlaki in leti in zato eh, nas mora biti dovolj v dvorani, zato da bomo glasovali in bomo poskusili biti čim bolj učinkoviti imamo dolgo glasovanje, ki nas čaka pred nami in takoj po glasovanju bomo imeli še kratko in zelo učinkovit sestanek koordinatorjev. Zato morajo koordinatorji ostati v dvorani. Mm, bomo poskušali biti čim hitrejši. Zdaj bomo pričeli z glasovanjem in pričeli bomo z, z uh, vprašanje za ustni odgovor za komisijo in eh, to je o družbeni odgovornosti gospodarskih družb. Bomo glasovali s tem, eh, da bomo upoštevali kompromisno besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto. Četrto vprašanje, to je kompromisno besedilo z uh, ustnim predlogom spremembe gospe Harkin, z, z, ki predlaga dodatek besede voluntary, prostovolen. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Bomo preverili. Eh, to, uh, ta ustni predlog spremembe, glasujem elektronsko, uh, konec glasovanja. Sprejeto 26 glasov za, 9 proti. Peto vprašanje imamo, tudi tukaj imamo besedo, predajam, dajem gospe Gnirus. Ja, oproščam se, ampak. Eh, če vas prekinjam, ampak mislim, da obstajajo določene skrbi v zvezi s četrtim vprašanjem, ki zadeva družbeno odgovornost gospodarske družbe v zvezi z informiranjem in posvetovanjem z delavci v primeru prestrukturiranja. Kot se morda spominjate, eh, zakonodaj in povezani. Eh, zakonodajna poročilo je bilo sprejeto na plenarnem zasedanju leta 2013 in ugotavljamo, da besedilo petega vprašanja ni popolnoma skladno s takrat sprejetima besedilom. Zato bi predlagala, da eh, spremenimo peto vprašanje. In da zapišemo, will the commission propose a legal act, torej komisija bo predlagala uh, pravni okvir sa pravnim aktom, uh, ki ne predvideva posvetovanje z delavci v primeru prestrukturiranja in tako dalje. Tako da bi besedilo bilo usklajeno z uh, našim poročilom na lastno pobudo iz leta 2013. Zdaj glasujemo torej o kompromisnem besedilu v zvezi s petim vprašanjem, tako kot je bilo spremenjeno za proti, vzdržani, bomo morali preveriti. Preverjamo elektronsko, glasujemo, konec glasovanja. Ne, en glas preveč pri ELS. Ne, vse v redu, konec glasovanja. Sprejeto 24 glasov za, torej z enim glasom razlika. Potem bomo glasovali o tem um, ustnem vprašanju, tako kot je bilo spremenjeno, za. Ne, pravi predsednica. Ne, ele, glasujemo elektronsko. Not, Konec glasovanja. Ne, ste ste prehitro zaključili glasovanje. Jaz sem glasovala proti, pravi nekdo izven mikrofona. Ne, ni pomembno, ker je vsekakor zavrnjeno. V vsakem primeru je bilo zavrnjeno. It... Ne bomo ponavljali glasovanje, ker je vsekakor besedilo bilo zavrnjeno.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 We start uh, the vote. Zdaj pa bomo glasovali uh, besedilo o socialnem dumpingu. Predlog spremembe ena je nespremljiv. Gremo na 142 za, proti, vzdržani, sprejeto. 143 za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjena, ampak bomo preverili tudi to. Glasujemo, konec glasovanja. Ja, en glas preveč na strani ELS-a, e da je v redu. In sprejeto 26 eh, glasov za, 24 proti kompromis, eh, amandma. Okay, 145, 146, 147 v paketu za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis A za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis B za, proti, vzdržani, sprejeto. kompromis BA za, proti, vzdržani, sprejeto. Sto 87, 188 v paketu za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis C za, proti, vzdržani, sprejeto. CA za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Gremo na stran 11, kjer imamo predlog spremembe 215 za, proti, vzdržani. Bomo morali preveriti tudi to. Glasujemo, prosim. Konec glasovanja zavrnjeno. Predlog spremembe 219 za, proti, vzdržani. Bomo morali preveriti tudi tokrat. Glasujemo. Konec glasovanja. Ja, je bilo zavrnjeno predlog spremembe 220 za, proti, zdržani, zavrnjeno, kompromis D za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 232 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis DA za, proti, vzdržani, sprejeto. 234 za, proti, vzdržani zavrnjeno, kompromis E za, proti, vzdržani sprejeto, FEM 1 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis F ne, se oproščam, 245 47, 48 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Kompromis F za, proti vzdržani, sprejeto. Na to gremo na stran 18. 278 za, proti, vzdržani sprejeto, ne zavrnjeno, 200. 79 in 8, 280 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis G za, proti, vzdržani, sprejeto. Na strani 20, 293 za, 294, 95 do 98 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis H za, proti, vzdržani, sprejeto. Na naslednji strani, na strani 21, 307 za, proti, vzdržani, sprejeto bi lahko bilo sprejeto, ampak bomo prej preverili. Glasujemo o 307. Konec glasovanja je bilo zavrnjeno. 310 za, proti, zdržani, sprejeto. 313 za, proti. 213 za proti. Sprejeto. 315 za 316 za proti. Vzdržani zavrnjeno. Kompromis I za proti. Vzdržani sprejeto. Kompromis J za proti. Vzdržani sprejeto. Na strani 24, 300. 46 in naslednji predlogi sprememb za, proti, zdržani, zavrnjena. Kompromis K za, proti, zdržani, mislim, da je bilo sprejeto, ampak bomo preverili, glasujemo bomo preverili, ker uh, nismo bili sto odstotno gotovi, konec glasovanja in je bilo sprejeto. Ja, ampak niste dovolj dvigovali rok, zato nismo bili gotovi. 358. 358 in naslednji za, proti, vzdržani, zavrnjeno kompromis L za, proti, zdržani, sprejeto. Na strani 29. Kompromis LA za, proti, vzdržani, sprejeto. Stran 31. 4, 1, 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. 415 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili v redu. Glasujemo o 415. Konec glasovanja. Je bilo zavrnjeno. Na strani 32 420 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili v redu, glasujemo 420. Konec glasovanja. In je bilo zavrnjeno. 423 za proti, vzdržani, zavrnjeno bi rekla. Ne, želite, ne, ne bomo, ne bomo tega preverjali. 425 za in skupaj sa 426 za, proti, vzdržani, zavrnjena. Mm, mm. Torej bomo preverili 425, 426, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Tran 12. Za. Proti. Vzdržani sprejeta. Kompromis R za. Proti. Vzdržani sprejeta. stran 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. 444 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 400, ne, tran 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. Tran 20 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeta. 462 za. Ne, se oproščam, to je brezpredmetno. Gremo na 464, kaj ne? Ja, torej gremo na 465 skupaj z 466 za. Proti, vzdržani, zavrnjena. Kompromis P za proti, vzdržani, sprejeto. 480 za, proti, vzdržani, sprejeto. 481 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili, v redu, glasujemo o 481. Konec glasovanja in je bilo sprejeto. Tran 10 za proti zdržanje sprejeto. Tran ne. Predlog spremembe na strani 39. Tore, gre, gremo na stran 39 na predlog spremembe. Izvolite, imate besedo. Gut, aber wir haben wahrscheinlich... Ja, hvala lepa. Um, in morda pa imamo različne eh, sezname, glasovalne sezname, ker eh, če ste rekli, da je to stran 39, mi imamo to na neki drugi strani. Stvar je kar zapletena, moramo biti zelo pozorni in eh, je težko nadaljevati tako. Ja, seveda razumem. Jaz se bom izognila temu, da, o, da navajam številko strani, ker vas morda zmedem s tem. Zdaj pa smo pri tran 16 in tran, tran 90 oziroma 19 bomo glasovali v paketu za proti vzdržani zavrnjeno. A bomo preverili, glasujemo. Konec glasovanja. Ja. Je bilo odločno sprejeto. 503 za, proti, vzdržani, sprijeto. 504 za, proti, vzdržani, sprijeto bomo preverili 504. Glasujemo zdaj. Konec glasovanja. Tran 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 507 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Bomo preverili 5 do 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Ja. V redu. Tran 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. Tran 11 za, proti, vzdržani, sprijeto. 523 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 524 za, proti, vzdržani, sprijeto. 525 za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjeno. Bomo preverili 525, glasujemo. Konec glasovanja. In je bilo sprejeto 528 skupaj z 529 in 530 za, proti, vzdržani, zavrnjeno kompromis S za proti zdržani sprijeta. Kompromis S A za proti zdržani sprijeta. Petsto 39 skupaj za 540, 541, 42, 43, 44 in 545 za. Proti, vzdržanje, zavrnjena. TA, kdo je za, proti, vzdržanje, sprejeto. Kompromis T za, proti, vzdržanje, sprejeto. 564 za, proti vzdržani sprejeto, 565 za, proti vzdržani sprejeto. Ne, se oproščam, zavrnjeno, pravi predsedujoča. Želite, da preverimo? Ne. Kompromis v za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis v a za, proti, vzdržani, sprejeto. Ne. 500, 86 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 500, 84 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. bomo morali preveriti. To ni bilo zelo jasno. Nam ni povsem jasno, ker ne dvigujete roke, zdaj glasujemo, konec glasovanja in je bilo sprejeto. Kompromis eh, dvojni V za, proti, vzdržani sprejeto. 587, 88, 89, 590 skupaj za proti vzdržani zavrnjena. Kompromis X za proti vzdržani sprejeto. FEM 9 za proti vzdržani sprejeto. 604 za proti vzdržani sprejeto. Bomo preverili predlog spremembe 604, glasujemo. Konec glasovanja. In je bilo zavrnjeno. 607 za, proti, vzdržani. Bomo morali še enkrat o tem glasovati za, proti, vzdržani, sprejeto. 608 za, proti, vzdržani. Bomo preverili 608 in glasujemo. Konec glasovanja. Je bilo sprejeto s 27 glasovi za, 609 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili tudi 609. Glasujemo. Konec glasovanja. In je bilo sprejeto z 29 glasovi. Kompromis ne. 610 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis Y za, proti, vzdržani, sprejeto. 623 skupaj se 624 in 625 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis z, za, proti, vzdržani, sprejeto. Šeststo sedeminštirideset ste to našli za proti, vzdržani, zavrnjena. Bomo preverili. Glasujemo o 647. Konec glasovanja. Je bilo zavrnjeno. 649 za 650. Kdo je za? proti držani zavrnjeno. Kompromis AA za proti vzdržani sprejeto. 666 skupaj se 667, 68, 69, 670 za, proti, zdržani, zavrnjeno, kompromis BDA. Eh, sprejeto. Kompromis KA za proti vzdržani sprejeto. FEM 7 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis CC za proti vzdržani sprejeto. 687 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili 678, glasujemo. Konec glasovanja. Je bilo zavrnjeno. 688 za, proti, vzdržani, zavrnjeno bomo morali preveriti. Jaz bi rekel, da je zavrnjeno, ampak bomo preverili. Glasujemo o 688. Konec glasovanja. In je bilo zavrnjeno. Zdaj gremo na 600. 90, 91, 92, 93, 94, 95 in 96 v paketu. Kdo je za? Proti? vzdržani za, vrnjeno kompromis DD za, proti vzdržani sprejeto, 701 za, proti vzdržani za, vrnjeno. Bomo še to preverili, 701, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. <clears throat> predlog spremembe 702, uh, eh, glasovanje po deli, glasujemo o prvem delu, celotno besedilo brez uh, besed mobility package in potem drugi del zajema samo ti besedi, glasujemo o prvem delu <clears throat> za, proti, vzdržanje sprejeto, drugi del za proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa 703 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili tudi to, glasujemo o predlogu spremembe 703, glasujemo zdaj, konec glasovanja je bilo sprejeto. Zdaj pa citati. Je kdo zaprosil za besedo? Ne. Uh, predloga spremembe 2 in 3 za, proti, vzdržani sprejeta. 4, ne, se oproščamo, to je brezpredmetno. Torej, predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani sprejeta šest za, proti, vzdržani sprejeto, sedem no, je brezpredmeten, osem za, proti, vzdržani sprejeto, devet za, proti, vzdržani sprejeto, deset za, proti, bomo morali preveriti. Preverjamo predlog spremembe devet. Glasujemo. Konec glasovanja je bilo sprejeto, deset za, proti, vzdržani sprejeto, enajst za, proti, vzdržani sprejeto, dvanajst za, proti, vzdržani sprejeto, trinajst za, proti, vzdržani sprejeto. <clears throat> 19 za, proti, vzdržanje je sprejeto, 22 za, proti, vzdržanje je sprejeto, 23 za, proti, vzdržanje zavrnjeno, bi rekli, ampak bomo še preverili, glasujemo o 23 za konec glasovanja in je bilo zavrnjeno. Tran F za proti vzdržani. Bomo preverili, preverimo tran F, ker je bilo vse skupaj nejasno stran F glasujemo, prosim. Konec glasovanja. Je bilo zavrnjeno. 24 za, proti, proti, vzdržani sprejeto. Preverjamo, preverjamo predlog spremembe 24, glasujemo. Konec glasovanja. In je bilo sprejeto. Predlog spremembe 25 za, proti, vzdržani sprejeta. Predlog spremembe 26 za, proti, vzdržani sprejeta. 27 za. Poenostavimo, bomo preverili. Glasujemo, prosim. Eh, glasujemo o 27. Konec glasovanja ni bilo sprejeto. Kompromisa AC za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis AB za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis, ne, amandma 44 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Fem B za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 45 za, proti vzdržani zavrnjeno. 46 za. Ja, predlog spremembe 46 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis A, E za vzdržani proti, vzdržani, sprejeto, FEMD za, proti, vzdržani, sprejeto, FEME za, proti, vzdržani, sprejeto, 49 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 50 podeljih prvi del do having regard features in potem, kdo je za, proti, vzdržan ni sprejeto. Drugi del, such as, dos transport za, proti, vzdržani zavrnjena. Bomo preverjali drugi del, glasujemo. In zdaj je konec glasovanja. Je bilo zavrnjeno. Tran A za proti, vzdržani sprejeto, tran B za, proti, vzdržani sprejeto, 107 za, proti, vzdržani, vzdrž, bomo preverili, 107 in glasujemo, konec glasovanja in je bilo sprijeto. Predlog spremembe 53 za, proti, vzdržani, zavrnjena. Predlog spremembe 54 za, proti, vzdržani, sprejeta. 55 za, proti, vzdržani. Je nejasno, težko je reči, zato bomo morali preveriti. Glasujemo pred predlogu spremembe 55. Konec glasovanja in je bilo zavrnjeno. Kompromis AG za proti vzdržani sprejeto. Ne, kompromis eh, minus A za proti vzdržani sprejeto. In eh, na to gremo na predlog spremembe 63 zavrnjeno, 64 za proti vzdržani sprejeto vzdržani zavrnjeno, 65 za, proti, vzdržani zavrnjeno in kompromis AH za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 74 za, proti, vzdržani sprejeto. Bomo preverili tudi to, torej glasujemo o 74 za, proti oziroma glasujemo, konec glasovanja, sprejeto. Predlog spremembe 75 za, proti, vzdržanje. Mm mi ni povsem jasno, ker ne dvigujete rok, zato bomo še to preverili. Ne, samo trenutek, prosim. Bomo preverili, bomo preverili. Bomo zaupali naši podpredsednici in recimo, da je to opravljeno. Gremo na 76 za proti, ne, ne, ne, smo se zmatili. V redu, pravi predsedujoča, smo imeli srečo. 85 za, skupaj z 86, glasujemo o 85 in 86 za, proti, zdržani, zavrnjeno, ampak bomo preverili tudi to. In glasujemo, konec glasovanja in je bilo zavrnjeno. Potem gremo na kompromis IA. IE, kdo je za? Ne. A, I, potrebujem počitnice. Kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. 89 skupaj za proti vzdržani zavrnjeno. Bomo preverili. 89 in 90. Glasujmo, prosim. Glasovanje je sedaj zaključeno. In to je zavrnjeno. AG. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. AL, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 108, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In predlog spremembe 110. Ustna sprememba poročevalca, da bi zamenjali ni cela 6 odstotkov z ni cela 7 odstotki. Najprej ustna sprememba, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Potem gremo takoj na 111. In tudi tu imamo ustni predlog spremembe. Glasujemo najprej z ustnim predlogom, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Potem gremo takoj na 112, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 113, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 117, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 119, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis A, D, sprejeto. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto? Predlog 122. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto? Preveriti želite 122. Glasujmo. Glasovanje je zaključeno. To je sprejeto. Predlog 123. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto? proti vzdržani sprejeto. Predlog 124 je za proti vzdržani sprejeto. Bomo preverili pri 124. Glasujmo. Glasovanje se da je zaključeno. To je zavrnjeno. Predlog 126 je za proti vzdržani sprejeto. Predlog 128 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 129 ne. 130 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ne bomo preverili. Pri 130 glasujte. Glasovanje je zaključeno. V redu. Kompromis AK. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejeto. Sedaj pa smo pri koncu glasovanja o osnutku pročila s vsemi spremembami. To je poemensko glasovanje. Glasujmo, prosim ste vsi glasovali. Dobro, potem pa je glasovanje zaključeno. 37 za, 7 proti. Rezultati poimenskega glasovanja bodo v poročilu, tako da hvala poročevalcem. Hvala vsem poročevalcem v Senci. Vem, da ste imeli 20 sestankov poročevalcev v Senci. Ja, to je pa res za Guinnessovo knjigo rekordov, res je. Sedaj pa gremo naprej z osnutkom poročila gospoda Krasnodebskija. Začeli bomo s prvim kompromisom. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 55, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 56 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 57 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 58 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani zavrnjena. Preverili bomo pri 59. Glasujmo, prosim. Sedaj je glasovanje zaključeno. In to je zavrnjeno. 60, to je za, proti, sprejeto, 61. To je brezpredmetno. 65, skupaj 66. To je umaknjeno, tako da gremo na kompromis. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. No, se bomo vrnili nazaj in glasovali pri 61. predlogu. Kdo je za? proti vzdržani sprejeto. In potem se vrnemo lahko nazaj na kompromis 2. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Kompromis 3. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Predlog 84 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Šestinosemdeset je za, proti sprejeto, sedeminosemdeset za, proti vzdržani, zavrnjeno, štiriindvajset za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis štiri, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. predlog 103, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili pri 103. Glasujmo, prosim. Glasovanje je sedaj zaključeno. In to je sprejeto. 102, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis pet. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto? Sto trinajst. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno? Budget tri. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto? Regi sedem. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto? Budget štiri. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto? proti, vzdržani, sprejeto. 333, da je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 25, da je za, vzdržani, sprejeto. Predlog 112, da je za, proti, vzdržani, sprejeto. 111, da je za, proti, vzdržani, sprejeto. 112, Kompromis šest. Kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Sto trideset. Kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Sto enaintrideset. Kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Regi tri. Kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Budžet ena. Kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Predlog 128 je za, proti vzdržani, sprejeto. Budžet 2, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Reči 4, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Budžet 10, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Ja, to je potem brezpredmetno. Reči 9. Kdo je za? Proti? Reči 9. Kdo je za? Reči 9. Kdo je za? Proti? Zdražani sprejeta. Predlog 129 z ustnim odgovorom, ne vprašanjem, z ustno spremembo. Včasih ima vprašanje, ampak to je ustni odgovor. Socialisti so prosili za to spremembo. To je za proti vzdržanje sprejeto. Za proti vzdržanje sprejeto. Компромис 8-2 за против заражане с приета. Predlog 88 z osnovnim predlogom spreme gospoda Pavla in vseh drugih, da je za proti vzdržani sprejeto. Predlog 91 za proti vzdržani sprejeto, 145 za proti vzdržani sprejeto. 146 za proti vzražanji sprejeto. Predlog 148. To je ustni predlog spremembe, ki so ga zahtevali socialisti za proti vzdržani sprejeto. Predlog 147 je za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog 149 je za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog 160, to je za, proti vzdržani, zavrnil, kompromis 9, to je za, proti vzdržani, sprejeto. Sto devetinpedeset, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 161. Z ustno spremembo, kdo je za, proti, vzdržan, ni sprejeto. Kompromis 10, kdo je za, proti, vzdržan, ni sprejeto. Dvesto triindevetdeset je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromise naj, zdaj za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 12, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sto, ne, ne, ena devetena, za, proti, vzdržani, sprejeto. 193 je za, proti, vzdržani, sprejeto. 194 je za, proti. Ja, to je sprejeto. 196, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili drugi del pri 196. Glasovanje je zaključeno. Сто седемдесет To je za, proti, vzdržani. Sprijeto. Kompromis 13, to je za, proti, vzdržani. Sprijeto. 206 skupaj z 207, pro, za, proti, vzdržani. Sprijeto. 208, to je za, proti, vzdržani. 209, to je za, proti, vzdržani proti vzdržani. Sprejeto. 210. 212. Do je za proti vzdržani. Sprejeto. 211. Do je za proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 14. Do je za proti vzdržani. Sprejeto. Pred že pet, to je za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 26, to je za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog 256, to je za, proti vzdržani, sprejeto. 248, to je za, proti vzdržani, sprejeto. Bomo preverili pri 248. Glasujmo. Glasovanje sedaj je zaključeno. To je sprejeto. 115 je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 116 je za, proti, vzdržani, sprejeto. 117 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 15 je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 233, do je za, proti, vzdržani, sprijeto. 234, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 16, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Smo pri 250, ja, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 17, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 18, za, proti, vzdržani, sprejeto. Regija 11, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Regi 18, zdaj za, proti, vzdržani sprijeto. Ni pripom. Regi 19, za, proti, vzdržani sprijeto. Pače 9, za, proti, vzdržani sprijeto. predlog 352 za proti vzdržani. Ne, to je brezpredmetno, ja. Reči dve, tudi brezpredmeten. Gremo na 263, to je za proti vzdržani. Lahko je zavornjeno. 263. Glasujemo, glasovanje je zaključeno. 264 za, proti vzdržani. Sprijeto. 265 za, proti vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 19 je za, proti vzdržani. Sprijeto. 265 za, proti vzdržani. Kompromis 20 je za, proti vzdržanje sprejeto. Dvesto sedeminosemdeset za proti vzdržani sprejeto, dvesto oseminosemdeset za proti vzdržani sprejeto, kompromis sedemindvajset za proti vzdržani sprejeto, dvesto devetinosemdeset do je za proti zdržani, sprejeto. 290 je za, proti, zdržani. 290 glasujmo, sedaj je glasovanje zaključeno. 292 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 21, to je za, proti vzdržani sprejeto. Tristo štiri, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Tristo pet. No, bomo preverili pri tristo štiri. Glasujmo. Glasovanje je sedaj zaključeno. To je zavrnjeno. Predlog 305, 306 skupaj. Želela sem reči, da lahko glasujemo. Da je za. Proti. Zdražani. Zdražani. To moramo preveriti. 305 in 306 skupaj. Glasujmo. Glasovanje je sedaj zaključeno. In to je sprejeto. 307. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejeto. Kompromis 22. Za, proti, vzdržani? Sprejeto. 311. Kdo je za? Proti? Zdražani zavrnjeno. 312. Kdo je za? Proti vzdražani sprejeto. 313. Kdo je za? Proti vzdražani zavrnjeno. Ja, prosim. 313. 314 sedaj. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Tristo sedemnaest, da je za, proti, vzdržani. To moramo preveriti. Glasujmo, prosim. Glasovanje pri 317 je sedaj zaključeno. En glas preveč imamo z vrst socialistov. V redu. In no, to je zavrnjeno. Kompromis 23 je za, proti vzdržani sprejeto. 332 je za, proti, vzdržani, sprejeto. 325 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 326 je za, proti, vzdržani, sprejeto. predlog 334. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. Tri, tri, pet, da je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 336, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. 37, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 338, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 339, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 339, 340 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 341. Kdo je za? Bomo preverili pri 341. Glasujemo pri 340. Glasovanje je zaključno. je bilo sprejeto na 300 glasovi. 341, ne. Tri, štiri, ena. Kdo je za? Zavrnjeno. Tri, štiri, tri, za, proti, vzdržani, sprejeto. Tri, štiri, tri, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zavrnjeno. bomo glasovali pri 345. Ali kdo ogovarja? Kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjeno. 346. Kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjeno. 347. Kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjeno bomo preverili pri 347. Glasujmo, prosim. In glasovanje je sedaj zaključeno. In to je zavrnjeno z 31 glasovi. 348, to je za, proti vzdržani sprejeto. Predlog 350. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto? 351, kdo je za, proti, vzdržani. To bi lahko bilo zavrnjeno, predlagam, da začnemo z elektronskim glasovanjem, preverjamo 351. In glasovanje zaključeno in to je zavrnjeno. Budžet 8 je sedaj brezpredmeten, predlog 76 je za, proti, vzdržani. Ali lahko poskusimo z rokami še enkrat, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Hvala. Predlog 353, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 354, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 355, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 357, kdo je za? Proti, vzdržani. Bomo preverili. Pri 357. Glasujmo, prosim. Glasovanje je zaključeno pri 357. In to je zavrnjeno. Vodne izjave. A skupaj z 12. predlogom. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Bomo preverili pri 12. predlogu. Glasujmo, prosim. In glasovanje je zaključeno. In to je sprejeto. Z veliko večino. 13 those in favor. 13. Predlog 13, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Budget C, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog 14, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog 14, aha, to smo pravkar izglasovali. Ta je brezpredmeten. To 14. 24 do je za, proti vzdržani, proti, 16 do je za, proti vzdržani, sprejeto. Amandma 17. Proti vzdržani, sprejeto. Check amendment 17, the vote is open. 17, ja. Eh, kdo je za? Konec glasovanja. 18 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 19 za, proti, vzdržani sprejeto, 20 za, proti, vzdržani sprejeto, 21 za, proti, vzdržani sprejeto, 23 za, proti, vzdržani sprejeto, 25 za, proti, proti vzdržani sprejeto. 26 z ustnim amadmajem za proti vzdržani sprejeto. Amandma 27 za proti vzdržani sprejeto. Amandma 28 za proti vzdržani sprejeto. 29 za proti vzdržani sprejeto vzdržani, sprejeto. 30 za, proti, vzdržani, sprejeto. 31 za, proti, vzdržani, sprejeto. 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. 33. Podeljih prvi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti. Proti. Vzdržani. Preverjamo drugi del. Amantma 31. Konec glasovanja. Zavrneno. 34 za, proti, vzdržani sprejeto. 35 za, proti, vzdržani sprejeto. 36 za, proti, vzdržani sprejeto. 37 za, proti, vzdržani sprejeto. Budžet A, za, proti, vzdržani sprejeto. B, za, proti, vzdržani sprejeto. Madma 38 za, proti, vzdržani sprejeto. 39 za, proti, vzdržani sprejeto. 40 za, proti, vzdržani sprejeto. ena za, proti, vzdržani sprejeto. Osem za, proti, vzdržani sprejeto. Devet za, proti, vzdržani sprejeto. Enajst za, proti, vzdržani sprejeto. Pet za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto. Šest za, proti, vzdržani sprejeto. Bomo preverili. Šest. Začenemo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedem za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj glasujemo o poročilu spremenjenem poročilu. Začenjamo z glasovanjem. Vsi glasovali. Konec glasovanja. Hvala. In hvala poročevalcu in vsem poročevalcem v senci za upravljeno delo. Sedaj nadaljujemo o poročilu Laure Agea in začeli bomo s kompromisom sedem. Kompromis sedem za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis dva za, proti, vzdržani sprejeto kompromis 3 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 1 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 4 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 5 za proti vzdržani sprejeto. kompromis šest za proti vzdržani sprejeto. Amandma 36 z ustnim amandmajem za proti vzdržani zavrnjeno. Sedaj glasujemo o tem dokumentu, spremenjenem dokumentu. Konec glasovanja. 39 za, 5 proti. In nadaljujemo s celotnim osnutkom zakonodajnega predloga za, proti, vzdržani. bomo glasovali elektronsko. Konec glasovanja. Glasovanje bo vključeno v poročilo, 40 glasov za, 4 proti čestitke poročevalki in vsem poročevalcem v senci. Sedaj bomo glasovali o poročilu SOGO, tristranski socialni vrh za rast in zaposlovanje. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. 50 za, 1 proti. Odličen rezultat. Hvala vsem, ki ste na tem delali. Sedaj bomo glasovali o proračunske zmogljivosti evroobmočja. Imamo glasovalni seznam. Začenjamo s kompromisom A za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis B za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili predlog spremembe 15 elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Mandma 16. Za. Proti. Zavrnjeno. Ampak bomo preverili. Mandma 16. Začenjamo s glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis C. Za. Proti proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 20 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno. Bomo preverili. Amandma 20. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis D. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Amandma 21. Za proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 22 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Amandma 22. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. In to je rezultat. Amandma 23 za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto. Amandma 24, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto. To pomeni, da glasujemo tudi o drugem delu za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 25 in 26. Glasujemo skupaj za, proti, vzdržani. Je verjetno zavrnjeno. Bomo preverili elektronsko. Začenjamo s glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis E za, proti, vzdržani. Vzdržani. Zavrnjeno. Bomo preverili. Kompromis E. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 27. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Amandma 28. Za. Proti. information. But uh, I asked on amendment 28 za, proti. Bomo preverili elektronsko. Amendment 28. Konec glasovanja. Amendment 28. Zavrnjeno. Amendment 29 za, proti vzdržani. Bomo preverili. 29. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 30 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 31 za, proti, vzdržani.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 Bo, dobro, bomo preverili amandma 31. Sedaj preverjamo elektronsko amandma 31. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 32. Prvi del. Za proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del je brezpredmeten. 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. 34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 35 za, proti, vzdržani vzdržani zavrljeno. 17 za, proti, Amandma 17. 17 glasujemo. We vote now on Glasujemo o amandmaju 17. Gospod Mecerič, za, proti, vzdržani zavrneno. Bomo preverili še elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrneno. Amandma 36 za, proti, vzdržani, sprejeto. 37 to pokriva že amandma 36, nadaljujemo z 39 amandmajem za, proti, vzdržani. Bomo preverili 39. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 48 za, proti, vzdržani sprejeto. Preverjamo elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis F. Ne, amandma 40. Ne, kompromis F. Za, proti, vzdržani, zavrneno. Abandma 40. Želite preveriti kompromis F? Bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 40. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Amandma 42. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Preverimo 42. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 41. Bomo preverili 41 za, proti 41 vzdržani spletu. Še elektronsko, začetek glasovanja, konec glasovanja, zavrneno. 43 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Lahko preverimo amandma 43. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. 45. Okay, yeah. So we go to compromise G. J. Kompromis G za, proti, vzdržani, zavrneno. Amandma 52 za, proti, vzdržani, sprejeto. 51 za, proti, vzdržani, sprejeto. 53 za, proti, vzdržani, sprejeto. 34 za, proti proti, vzdržani zavrneno. 55 za, proti, vzdržani zavrneno. Bomo preverili 55 elektronsko. Začenemo z glasovanjem. Konec glasovanja. 56 za, proti, vzdržani zavrljeno. Kompromis H, za, proti, vzdržani zavrljeno. Preverjamo kompromis H. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Ja, zelo razklana skupina ste amandma 57 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. 57. Ja, Konc glasovanja, amandma 57, sprejeto. Amandma 58 za, proti, vzdržani zavrneno. 59 za, proti, vzdržani sprejeto. 60 za, proti, vzdržani zavrneno. Bomo preverili. Amadmaj naj 60. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. 61 za, proti, vzdržani, zavrneno. 65 za, proti, vzdržani, sprejeto. 63 za, proti, vzdržani, sprejeto. 62 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani. Sprejeto. Bomo predelili elektronsko, 62. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrneno. Amandma 64 za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 66 za, proti. No, ta je brezpredmeten. Bomo nadaljevali s kompromisom I za, proti, vzdržani, zavrneno. Preverimo kompromis I. Začenjamo z glasovanjem. Kompromis I. Konec glasovanja. Zavrneno z enim glasom. Amandma 67 za, proti, vzdržani zavrneno. Amandma 68 za, proti, vzdržani zavrneno. Preverimo 68. Začenemo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrneno amandma 69 in 70, 71 in 72 za, proti vzdržani sprejeto. 73 za, proti vzdržani sprejeto. Amandma 74 za, proti vzdržani sprejeto. Amandma 75 za, proti vzdržani sprejeto. za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amendma 77, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amendma 76, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis J, za, proti, vzdržani, sprejeto. bomo preverili kompromis J za. Začenjamo z glasovanjem. Kompromis J, konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 78 za, proti, vzdržani zavrljeno. 79 in 80 za, proti, vzdržani zavrljeno kompromis K za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis K bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis L za, proti, vzdržani sprejeto. amandma 86 za, proti, vzdržani, zavrneno. Amandma 90, ne, 92, ustni amandma, kdo je za, proti, vzdržani, zavrneno. Amandma 93 za, proti, vzdržani, zavrneno vzdržan je zavadeno. Amandma 94 za, proti, vzdržan je zavadeno. Amandma 95 za, proti, bomo preverili 95. Začenemo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 96 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 97 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 98 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 99 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 99 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Sedaj glasujemo še o spremenjenem mnenju. Poročevalec, izvolite. Gospa predsedujoča, umaknil bi svoje ime z tega mnenja in glasoval bom proti. Torej, glasujemo o tem spremenjenem mnenju. Slišali smo, kaj je povedal poročevalec. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. In ta rezultat bomo dali na zapisnik. hvala poročevalcu. Torej, hvala vsem. To je bilo vse skupaj malce zmedeno glasovanje, kar pomeni, da res potrebujemo oddih. Torej, hvala za sodelovanje in videli se bomo 31. augusta in 1. septembra. Sedaj pa imamo še sestanek koordinatorjev.